gospe Makovej na temo Evropskega javnega toživstva. Besedo bom za štiri minute predala gospe Makovej. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ravno kar smo se pogovarjali o terorizmu. Vsi smo proti terorizmu, seveda. Terorizem se financira na osnovi uh, goljofij na osnovi organiziranega kriminala in korupcije, tako dobivajo sredstva. Da, tudi s pomočjo goljofij, kar se tiče evropskih skladov. Govorimo o goljofijah, ki eh, v bistvu posegajo v žep našim državljanom. Gre za eh, milijarde evrov vsako leto. Razmere bi, bilo, bi bile lahko še slabše. krade se denar za mlade, za zaposlovanje, za raziskave, za inovacije. To je naš denar, denar iz naših življenj. In vse to je posledica dejstva, vsaj deloma, da danes, nažalost, na evropski ravni nimamo učinkovitega mehanizma, s katerim bi se lahko borili proti goljufiji zoper finančne interese Evropske unije na ta način se morajo proti temu boriti zgolj države članice same. Nekatere države so uspešnejše, druge ne, ene so učinkovite, druge spet ne. Ta razlika med različnimi preiskavami in različnimi načini boja proti goljofiji v različnih državah članicah, zahteva enotno javno toživstvo na evropski ravni, ki se bo lahko ukvarjalo s to vrstnim tipom goljofi. Ravno zato potrebujemo takšen sistem, takšen urad evropskega javnega toživca. S pomočjo Evropskega javnega toživstva bodo preiskave učinkovitejše in hitrejše. Verjetno bomo lahko državljanom povrnili tudi več denarja. Tisti, ki sedimo tukaj v parlamentu in v drugih evropskih institucijah, smo tisti, ki bdijo nad davkoplačevalskim denarjem. Poživstvo, ki lahko spremlja celotno preiskavo, ki lahko pri tem odloča, kakor je to tudi potrebno. Evropsko javno toživstvo bo lahko uspešno zaščitilo javni denar. V toživstvu bodo neodvisni predstavniki in eh, posebni preiskovalci, specializirani za področje goljofije. Nekateri bodo delali v državah članicah, nekateri v centralnem uradu, ampak vsi bodo delali za to Evropsko javno toživstvo. Sodelovali bodo. Dovolite mi, da podam primer, eh, ki kaže, kako dobro bi bilo sprejeti to odločitev. Če se borimo proti organizirani kriminalni združbi, ki sistematično uh, goljufa in to v različnih državah članicah, kako rešiti to vprašanje? Edini način je, da gremo na isto raven, na evropsko raven in da hitro, prožno, učinkovito bijemo ta boj proti tej organizirani združbi. Imamo možnosti za vodenje preiskave, ampak vedno znova ta preiskava poteka v posamezni državi članici. Zato dovoljenje izda država članica in pri tem spoštuje eh, pravice posameznika in sodne pravice. Hvala, gospa Makovej. Sedaj pa besedo predajam komisarki. Gospa Jourova, izvolite. Gospe in gospodje, spoštovani poslanci in poslanke, najprej bi se rada zahvalila gospe Makovej in vsem poročevalcem v Senci za njihovo delo pri tem dosjeju. To mestno poročilo izpostavlja stališče parlamenta in to na zelo jasen način. Veseli me, da podpira splošne cilje komisije, ki želi vzpostaviti Evropsko javno toživstvo, ki bo lahko naredilo velik korak naprej pri boju proti goljofijam na področju evropskega proračuna. Sama sem pripravljena na vzpostavitev tega urada do leta 2016. Na ta način bomo resnično spremenili naš boj proti eh, tistim, ki zlorabljajo finančne interese Evropske unije. Ampak nažalost še nismo prišli v to fazo. Pogajanja namreč v svetu še vedno potekajo in ta pogajanja so izjemno zapletena. Trdo smo delali za to, da bi zagotovili neodvisnost in učinkovitost Evropskega javnega toživstva. Od sedaj naprej bom eh, toživstvo označevala z oznako EPPO. Rada bi podprla odprt, objektiven, pregleden postopek eh, imenovanja članov v EPPO. Potrebujemo jasna pravila za nacionalne pristojnosti in tudi uh, ustrezne pristojnosti za EPPO kot takšen. Delo toživstva moramo organizirati na osnovi objektivnih kriterijev, delovni postopki pa morajo biti usklajeni s pogodbami, z listino o temeljnih pravicah in z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Verjamem, da smo vsi pripravljeni na uh, sodelovanje, na odprto delo, da smo odprtih misli. To je nekaj novega, tako da ne moremo ponavljati prejšnjih odločitev. Če zmeni režim, ki bo veljal za EPPO, naj bi eh, sledil tistemu režimu, ki velja za direktivo o Evropskem preiskovalnem nalogu. To je režim, ki je marsikaj prinesel. Eh, na področju sodelovanja z eh, državami članicami. Morda pa ni tako dober za eh, to živstvo, ki je nedeljivo evropsko telo, enoten urad. Za preiskovanje in preganjanje goljofije potrebujemo preprost, učinkovit režim sui generis. Zagotoviti moramo čezmejne preiskave, ki bodo spoštovale postopkovne pravice in pa listino o temeljnih pravicah. Upoštevati moramo operativne potrebe, eh, tako da moramo graditi na tradicionalnih eh, medvladnih instrumentih za sodelovanje, še posebej kar se tiče eh, razlogov za zavrnitev in kar se tiče režima za pravosodno dovoljenje duplikacij takšnih pravosodnih dovoljenj eh, ne potrebujemo. Nekateri pravijo, da bi naj Evropsko sodišče pravosodno revidiralo vse odločitve eh, javnega toživstva. S tem bi ja-, sodišču predali preveč dela. Ne govorimo o desetih primerjih na leto namreč, ampak o stotinah, morda celo tisočih primerov vsako leto. Pogodba zahteva, da ustvarimo specifičen sistem, ki je prilagojen posebni naravi Evropskega javnega toživstva. To, kar smo predlagali mi, spoštuje pravico do učinkovitega pravosodnega, uh, učinkovite pravosodne zaščite in institucijo, institucijo Evropskega sodišča kot uh, takšnega, kot tolmačke uh, pravosodja oziroma zakonodaje unije. Hvala. Hvala. Gospod Negresko. Kurka, če se rapost, privin kreara biroli. Najlepša hvala. Veseli me, da bomo sprejeli to poročilo o Evropskem javnem toživstvu. Rad bi se zahvalil kolegom iz odbora za pravosodje, ki so hitro sprejeli to eh, poročilo, zato da bi lahko hitro vzpostavili ta organizem, s katerim se bomo bolje borili proti kriminalu na evropski ravni. Nekatere izmed naših predlogov ža, nažalost niso upoštevali. Naprimer, povezava med tistimi, ki so del toživstva in eh, tistimi, ki imajo politične funkcije na evropski ravni. Drugič, zagotavljanje uh, svobode posameznika in tretjič, ukrepi, za boj proti čezmenjemu kriminalu. Kljub temu bom glasoval za to poročilo, ker menim, da bo Evropsko javno toživstvo eh, povečalo učinkovitost našega boja proti kriminalu. Hvala. Najlepša hvala. V imenu skupin sedaj, najprej za minuto in pol, gospa Gresle. Hvala lepa, kolegice in kolegi. To je razprava o pomembni temi. Najpomembnejši partner pa manjka, to je svet gospod predsedujoča Moldovi lahko postavili vprašanje, zakaj latvijskega predsedstva ni. Zakaj latvijsko predsedstvo ni prišlo sem, kajti to je ena redkih priložnosti, da bi imeli to razpravo. Povedati vam želim, da je to, kar je svet dal na mizo v zvezi z javnim toživstvom, premalo. Svet moramo opozoriti na to, da potrebujemo učinkovit organ, ne pa organ, ki bo počasi odločal in ne, ne more sprejeti odločitev tam, kjer bi jih moral, torej na področju boja proti čezmejnemu kriminalu. Razočarana sem nad predlogom, sama sem poročevalka pri nekem drugem poročilu. S tem bo Evropski javni tožilec sicer imel delo kasneje. Združiti bi morali države članice in vidimo, da se vedno znova dela na tem, kajti Evropska unija prav tukaj nima pristojnosti, čeprav bi jih ravno tukaj potrebovala, kajti gre za čezmejni kriminal. Upam, da Evropski parlament ne bo potrdil mm, predloga, ki samo troši denar. Ne, potrebujemo organ, ki se bo lahko boril za finančne interese Evropske unije, čeprav svet ne opravlja svoje naloge tukaj. Dosje javnega tožilstva je v zelo dramatičnem stanju, zato moramo poskrbeti, da bo svet govoril z nami. Hvala. Hvala. Boste sprejeli modri karton, gospa Gresle? Prav. Potem pa besedo predajam gospe Van Štork. Gospod Gresle, če sem vas dobro razumela, zavračate uvedbo Evropskega javnega toživstva. Če sem vas prav razumela, pa se želite boriti proti čezmejnemu kriminalu. Pri čezmejnem kriminalu bi potrebovali toživstvo za državo, ki je ni. Evropska unija ni država, zato ne morete imeti državnega toživstva tukaj. Lepo prosim, če poveste kaj več o tem. Morda sem vas narobe razumela. Evropska unija ne more imeti državnega toživstva, če ni država. Gospa von Stoch, vem, da ste pravnica, seveda sem za uvedbo uh, javnega tužnega tožilstva, to ima pravno podlago v Lizbonski pogodbi, ne glede na to, kaj menite vi, tožilstvo potrebujemo, to se bo zgodilo, ne glede na to, kaj menite vi. Mi pa potrebujemo glavnega tožilstva. Tožilca potrebujemo za boj proti čezmenjemu kriminalu, pa naj si bo, da ima za seboj državo ali ne. Uh, Kolegi in kolegice, imamo še več prošen za modri karton, samo eno proš, eh, eni prošnji za posamne, posameznega govornika bomo ugodili, časa več nimamo, sedaj bomo nadaljevali. Gospa Kaufmann. Komisar. Hvala lepa. Gospa komisarka, kako visoke škode utrpi proračun vsako leto in s tem evropski davkoplačevalci zaradi goljofi v državah članicah, ne vemo. 500 milijonov, morda 2, 3 milijarde evrov. Take so pač ocene. Vendar, vemo nekaj drugega. Pregon kazenskih dejanj na nacionalni ravni ima še veliko prostora za izboljšave. Zato je čas, da oblikujemo Evropsko javno toživstvo. Točno tako, kako je predvideno v Lizbonski pogodbi. Gospa Štorš si lahko to še enkrat prebere in držav, javno toživstvo mora prevzeti svoje delo. Kazniva dejanja proti finančnim interesom Evropske unije na čezmejni ravni so dejanja, proti katerim se moramo boriti. Ne gre za neke kavalirske prestope, ampak gre za kriminalna dejanja. Evropska unija mora delati v interesu evropskih državljanov. Naša skupina zagovarja uvedbo Evropskega javnega toživstva. To bi bil zelo pomemben korak na poti učinkoviti zaščiti finančnih interesov Evropske unije. To bi bilo seveda tudi zelo pomembno za oblikovanje enotnega evropskega pravnega prostora. Države članice se pogajajo o zasnovi javnega toživstva, na koncu pa mora svet zadevo soglasno sprejeti. Parlament žal tukaj ne sodeluje kot eh, enakopravn sozakonodajalec, Vendar svet mora vseeno nekaj vedeti, čeprav jih ni tukaj, upam, da bodo to sporočilo dobili, namreč svet potrebuje soglasje parlamenta. Zato imamo sedaj drugo umestno poročilo parlamenta, o tem danes govorimo, prihaja v pravem času, kajti s tem pošiljamo jasna sporočila državam članicam in njihovim pogajalcem. Za našo skupino želim nekaj jasno povedati. Bjanko čeka za našo podporo preprosto ne bomo dali državam članicam. Potrebujemo javno toživstvo, ki bo neodvisno, neodvisno od držav članic. Tukaj ne želimo samo preglednega postopka za imenovanje evropskih toživcev, ampak tudi pri osebju mora biti tako. Evropski parlament mora sodelovati pri imenovanju osebja. Želimo tudi ločevanje pristojnosti med Evropskim javnim toživcem in nacionalnimi pristojnostmi. Prav tako mora biti javno tožilstvo zasnovano tako, da bo lahko učinkovito delovalo, ampak zelo pomembno je tudi, da bodo postopki pravični, pošteni, seveda pa je treba zagotoviti visoko stopnjo varstva podatkov. Smo pa prav tako proti temu, da bi Evropski javni tožilec lahko delal za nepolni delovni čas, da bi bila to njegova druga zaposlitev. Ne, tako ne grem. Mislim, da bo svet to moral upoštevati, zato moram povedati, da bo od tega odvisna tudi naša potrditev na koncu. Hvala. Kaufman, have... Hvala, gospa Kaufman. Prošnjo za modri karton imamo in kot sem dejala, bomo imeli zgolj en modr, modri karton po osebi. Boste sprejeli. Modri karton, gospod Jurek, izvolite. 30 sekund. Unija Evropejska. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Evropska unija nima pravega lastnega proračuna. Gre za prispevke državljanov, prispevke držav članic. A se ne bojite, da bo ta razdelitev med javnim toživstvom in državami članicami slabo vplivala na učinkovitost delovanja toživstva kot takšnega. A vas ne skrbi, da gre spet za centralizacijo? Ja. Gospod kolega, prav drugače, nasprotno. Izkušnje zadnjih let kažejo, tako je povedala tudi gospa Makovej, namreč države članice ne preizkujejo učinkovito in zelo visoke zneske goljofi smo lahko ugotovili v zadnjih letih. Zato zahtevamo Evropsko javno toživstvo. Vesela sem, da sem za to. Ko smo govorili o tem, sem se prav borila za to. Namreč, boriti se moramo proti zločinom in kriminalnim dejanjem, ki škodijo finančnim interesom Unije. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je za eno minuto gospod Kirkhope. Hvala, gospod predsedujoča gospa komisarka, vsi se strinjamo, da mora biti boj proti goljufijam naša politična prioriteta. Posega namreč v našo demokracijo in v naše svoboščine. Vseeno pa moramo ukrepiti in izvajati urodja, ki jih že imamo. OLAF, Eurojust, Europol, eh, IAO in pa eh, direktiva, ki jo imamo na tem področju. Ne smemo več denarja, več sredstev in več nacionalne soverenosti ponovno vzeti v roke, kljub temu, da že imamo instrumente za to področje. Najboljši način za boj proti goljufiji je, da izstopimo na prste že v začetku, da torej do nje ne pride. Mislim, da se glede tega vsi strinjamo. Poenostaviti moramo pravila za določene področje, za določena področja proračuna Evropske unije in na ta način bomo uspešni. Ena rešitev za vse, za zelo raznolik problem pač ni najboljša rešitev. Thank you, Mr. Kirchhoff. Will you accept Hvala, gospod Kirchhoff. Sprejmete modri karton? Thank you. Uh, Mr. Jakovic. Gospod Jakovčić. Zahvaljujem se gospodinu što je prihvatio plavu kartu. Želim vas... Hvala da ste sprejeli modri karton. Zanima me kako bomo nadzorovali denar Evropske unije ki ga dobivajo države članice, pa tudi tretje države, ki nas lahko prevarajo, ki nas lahko ogoljufajo. To so tudi države, ki želijo postati članice Evropske unije. Zanima me, če se strinjate z mano. Tisti, ki denar daje na mizo, ima pravico, da uh, nadzoruje ta denar, da odloča, kako se denar porablja in da kaznuje v primeru goljofije. Uh. Izvolite, gospod Kirkhope. Samo zadnji del uh, sem slišal. No, povedal sem že, da imamo več različnih agencij na tem področju. Sam bom prvi, ki bo kritiziral te agencije. In mislim, da to že počnem, ker ne opravljajo vedno dela, ki bi ga morale. Seveda je zaščita evropskega denarja in evropskih sredstev naša prednostna naloga. Ne pravim pa, da bomo s to novo zamislijo, s to novo agencijo kaj spremenili, glede na to, glede na to da morajo tudi druge agencije opravljati svoje naloge. Osredotočiti se moramo na to, kar imamo in zagotoviti, da sistem dobro deluje. Naslednji je gospod Mišel za dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Spremom tega poročila bomo poslali jasno sporočilo svetu. Prižgali bomo zeleno uh, luč za Evropsko javno toživstvo in rdečo luč ne učinkovitemu sistemu, ki ga imamo sedaj, o katerem govori uh, gospod Krkop. Boj proti goljofiji je naša moralna naloga. Odpravili bomo te razmere nekaznovanosti, ki vladajo sedaj. Evropska unija mora zagovarjati svoje finančne interese in eh, trenutno je vse odvisno od držav članic in od njihove dobre volje. Evropsko javno toživstvo nam bo dalo dodatna orodja za boj proti goljofiji, obenem pa bomo zagotovili tudi ustrezen nadzor nad sredstvi. Toživstvo bo prineslo pravo dodano vrednost in veselim se, da imamo v tem poročilu konkretne ukrepe v ta namen. Neodvisnost je nekaj bistvenega, o tem je govorila gospa Kaufmann in vse je odvisno od uh, imenovanja toživcev. Pravilno je treba porazdeliti pristojnosti, pravilno je treba oblikovati strukturo uh, Evropskega javnega toživstva. Tam morajo delovati toživci, ki imajo v rokah pravo moč, prave pristojnosti. Svet ima zadnjo besedo za ta dosje in dobro bi bilo, da bi nam prisluhnili. You, um... Najlepša hvala, gospod Mišel. Gospod Ujavdovski je dvignil modri karton. Ne vem, mislim, da ne sedite na pravem sedežu, tako da smo morda zamenjali vaše ime. Boste sprejeli modri karton, gospod Mišel? Prav, izvolite, gospod. 30 sekund imate za vprašanje. Najlepša hvala. Malce sem presenečen. Ko sem eh, naprimer slišal izjavo gospoda Mišela in nekaterih drugih. Nekateri s prstom kažejo na države članice, čez da ne upravljajo eh, svojega pravosodnega dela tako, kot bi ga morale. Imam naslednjo, naslednji komentar v zvezi z javnim toživstvom na evropski ravni. To morajo sprejeti vse države članice. Eh, na osnovi pogodbe. Če ste za takšen eh, centraliziran ukrep, če ne zaupate državam članicam, nažalost vas bo morala ustaviti. Ne vem, če ste dobili vprašanje ali ne, ampak vsak dobi 30 sekund. To veste, to sem povedala. Ne vem, gospod Mišel, če ste razumeli vprašanje, želite odgovoriti? No, pri tem vprašanju gre za to, če sam ne zaupam državam članicam. No, ne zaupam nekaterim državam članicam in to je jasno. Imamo celo serijo dosjejev na področju goljofije, ki so še vedno v teku in čakamo na sodbe držav članic, ki prepogosto odigrajo na karto lastnih interesov, na karto lastne suverenosti, lastne vizije. Tako da potem uh, eh, bodi si ljudje ne končajo za zapahi, uh, oziroma jih ne kaznujemo. Ravno zato sem za centralizacijo eh, takšnega sistema. Hvala, gospod Mišel. Kolegi in kolegice, časa ni veliko in eh, tako za vprašanje, kot tudi za odgovor imate 30 sekund. Sedaj pa za eno minuto, gospa Kari. Er Najlepša hvala. Mislim, da je ta predlog predlog, ki govori o tem, da, da je 11 držav članic uporabilo rumeni karton, ker se bojijo kršenja načela subsidijarnosti, čež da gremo predaleč. Dejale so naprimer, da je za posamezno državo članico težko uh, ukrepati v posameznem primeru kršitve. Ne govorimo zgolj o sodelovanju med državami, javnimi toživstvi v državah članicah. Ne, govorimo o Evropskem javnem toživstvu, ki bo imelo posebne pristojnosti. Kritisi, kritika eh, nacionalnih parlamentov oziroma sistemov je utemeljena. Mislim, da posamezne države članice ne želijo toliko in vse skupaj bi morali zavrniti. Hvala, gospod Albrecht. Naslednji. Ja, dank, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej se zahvaljujem poročevalki Moniki Makovej za njeno delo. Pomembno je, da smo prišli do rezultata, do umestnega poročila, ki ga bo sedaj dobil tudi svet. Evropski parlament tukaj ni pri soodločanju, ampak lahko na koncu reče samo da ali ne. Zato je signal jasen. Eh, če države članice ne bodo slišale tega sporočila, no nažalost eh, države članice tukaj niso zastopane, če naših stališč ne bodo prevzele v svojih stališčih, potem ne bo predpogojev za takšen urad javnega tožilstva. Eh, to morajo države članice vedeti. Je pa tudi jasno, da je v Evropskem parlamentu obstaja večina, ki si želi urada Evropskega javnega tožilca. Eh, pri tem stališču ustrajamo, ampak zato je treba spoštovati določene kriterije, visoke procesne kriterije, urad mora biti zanesljiv in vedeti moramo, kakšne so njegove pristojnosti. Hvala. Spet imamo modri karton. Eh, gospa Štorh bo zastavila vprašanje. 30 sekund imate na voljo. Ja, gospod Albrecht, vi pozdravljate Eh, urad Evropskega javnega tožilca, ravno zato, ker v nekaterih državah članicah obstajajo problemi v zvezi z goljufijami, z evropskimi sredstvi. Ali je sedaj pravilno, da bomo imeli nekakšno naddržavno javno tožilstvo, če ne moremo niti rešiti problemov eh, v državah članicah. Meni se to zdi zelo grobo poseganje v suverenost držav članic. Hvala lepa, odgovor v 30 sekundah. Prage. Ja, gospa Štorh, eh, mislim, da kar kažete vse svoje neznanje o razvoju javnega tožilstva. Seveda imamo državne strukture na nacionalni in na evropski ravni. Evropska unija je nastala z prev, skupnim prevzemanjem odgovornosti, enako velja tudi na mednarodni ravni. Ali boste um, trdili, da je mednarodno sodišče korak nazaj ali poseganje v suverenost držav članic? Ne, meni se to zdi korak naprej in zato je pravilno, da smo se odločili za to pot. Hvala lepa, gospa Ferrera je naslednja. E Hvala lepa, gospod pa predsedujoča boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji in prizadevanje za pravilno uporabo sredstev, evropskih sredstev, je del naše agende in zato sem vesela tega predloga um, o neodvisnem Evropskem eh, tožilskem uradu, s tem eh, bomo, kazn, bomo končali to nekaznovanost in pa davčne utaje in druge goljufije. Potrebujemo ustrezno pravno osnovo za to, da lahko ustrezno ukrepamo. Upam, da bo ta direktiva najhitreje sprejeta eh, in da bo imela pristojnosti tudi na področju prevare v zvezi z DDV. -em. Na ta način bomo lahko razširili Um, dejavnosti tega javnega tožilstva, s tem uh, bodo lahko bo lahko takšen urad uh, tudi uresničil to, kar je zapisano v pogodbi. Hvala lepa, gospod Filipo je naslednji. Spet klasični majhni koraki. Komisija predlaga Evropsko javno toživstvo, ki bo uh, imelo evropske pristojnosti nevarnost je ta, da bi Evropsko javno toživstvo zamenjalo eh, nacionalna toživstva. Spet bi potrebovali supranacionalno zakonodajo, ki bi naredila konec nacionalnim zakonodajam. Že od antike do danes to ni bilo mogoče. Državljan bo ostal sam samcat, ne bo imel nobene eh, pravice. To gre zoper demokracijo, to je zdaj nevarnost za državo kot takšno. V imenu francoskega ljudstva moramo temu nasprotovati. Preprosto moramo spet najti naše nacionalne meje in poskrbeti za sodelovanje eh, pravosodnih organov med državami članicami. Takšna, eh, takšen projekt je nedemokratičen, to je katastrofa. From Modri karton gospoda Negreska, ali sprejmete to vprašanje? Izvolite. Euh, euh, Slišal sem vašo izjavo in dejal bi takole. V Romuniji ima eh, in Bolgariji imamo sistem sodelovanja in to je ukrepilo naše pravosodje. A menite, da Evropsko toživstvo ne bi pravilno vodilo preiskav? a menite, da ima pravica neko nacionalnost, da ima narodnost, a menite, da pravice na evropski ravni ne more biti? Non, que... Ne, menim, da je pravosodje in pravica, tako kot meje, proračun, denar in zakonodaja, del značilnosti države. Tako je nimamo evropskega ljudstva, to pomeni, da ne moremo imeti evropskega zakonodaja. Tako kot tudi ne bi smeli imeti evropske eh, valute, supranacionalne zakonodaje, supranacionalnega proračuna in tako naprej. To je bistven element suverenosti države, suverenosti naroda. Če bomo prekinili to povezavo, govornik je prekinjen. Our next speaker for one and a half. Za minuto in pol dobi besedo gospod Zver. Najprej iskrene čestitke poročevalki Moniki Makovej za njeno delo na tem področju. Predlog uredbe o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva je po svoje zgodovinski. Kot je bilo že podarjeno, pol milijarde evrov domnevnih goljufij, ki škodijo finančnim interesom e-, Evropske unije ali bolje evropskim davkoplačevalcem, je ogromno denarja. Poleg tega se države članice ne odzivajo dovolj na te probleme, kot smo slišali. Manj kot tretjina tretjino priporočil olafa pretvorijo v obtožnice da o obsodbah in izterjavah sploh ne govorimo. skratka potrebno je reagirati. ustanovitev tožilstva je prava pot če jo bomo ustanovili kot resnično samostojno močno službo ki bo lahko nemoteno preiskovala in preganjala. torej le če bo obstajala kot sui generis bo predstavljala pomembno orodje za varovanje finančnih interesov evropske unije če pa ga bo svet spremenil v organ ki bo deloval zgolj na podlagi koordinacije bomo dobili še enega papirnatega tigra suho vejo v strukturi evropskih inštitucij. evropsko javno tožilstvo potrebuje kar najvišjo legitimnost to bo dobil če bo o njegovi sestavi odločal evropski parlament sicer pa dragi kolegi evropska unija bo v prihodnje morala razmejiti delovanje olaf a eurojusta europola in tako naprej. korak naprej

Trenutno v Evropskem javnem tožilstvu še vedno potekajo trialogi. Mislim, da je bil predlog komisije napačen. Kakšen smisel ima, da v zvezi s tem uh, pošiljamo priporočila svetu? Gospod Dartmouth je naslednji. Uh, Včeraj je francoski predsednik izrazil svoje zaničevanje do evropskih poslancev. Rekli so, da Francija nikoli ne bo pristala na spremembo sedeža in zato se bo verjetno ta cirkus selil v Strasburg in nazaj za zmeraj. Eh, in eh, ravno s takšnim nesmiselnim trošenjem denarja bi se lahko ukvarjalo Evropsko javno tožilstvo. No, to se pa seveda ne bo zgodilo. Tudi to poročilo je zaničevalno do, dom, do demokracije. Tisti, ki so zapisali Lizbonsko pogodbo, so dobro vedeli, da je predlog Evropskega javnega tožilstva nespremljiv za nacionalne vlade. In dejansko je 14 nacionalnih parlamentov uložilo veto. Ampak zato je bila sramotno temu dodana klauzula, tako da lahko države članice s pomočjo okrepljenega sodelovanja sedaj vzpostavijo Evropsko javno tožilstvo. To je obžalovanje uredno. Vendar pa nas poročilo spominja na goljufije in prevare v zvezi z evropskimi sredstvi v znesku do 3 milijard na leto. Ampak kaj to dokazuje? To dokazuje, da je Evropska unija nekakšen parazit hrani se z davkoplačevalskim denarjem in kot pravi poročilo, eh, evropska sredstva pravzaprav krijejo stroške notranje korupcije. To poročilo ne pomeni ničesar, ampak samo uničuje nacionalno suverenost. Spet enkrat. Hvala lepa, ali sprejmete modri karton, eh, gospe Gresle. Eh, gospod Dartmouth, Eh, francoski predsednik eh, samo brani evropsko pravo, kajti v evropskih pogodbah je zapisano, da je v Štrasburu sedež Evropskega parlamenta. To nima nič opraviti z eh, pravno ureditvijo Evropske unije. Um, the, the, the, the, uh, Was, uh, was typically... uh, ja, uh, no, to vprašanje je bilo seveda uh, zanimivo. Uh, Moja stranka trdi, da je evropsko pravo nad eh, britanskim pravom, ki je veliko bolj superioren sistem. In rekel bi, da kdor da tisti, ki jemljajo resno Evropski parlament, jaz ga ne jemljem resno, mislim, da je to rošenje denarja, uh, ampak eh, vi, ki to jemljete resno, uh, Za vas pa res ne razumem, kako lahko eh, sprejemate ta nesmisel, da se vozimo v Štrasburg 12 krat na leto. Oprostite, vsak mora dobiti dovolj časa za čas za govor, zato se morate držati dodeljenega časa. Gospa Maja je naslednja. Ja, danke vel, foršiter. Foršiter, v betale ob vršuk van Brusel. Hvala lepa. ja, hmalo bomo sedaj že tožili na zahtevo Bruslja, saj vse že počnemo na zahtevo Bruslja. Eh, ne potrebujemo evropske zastave, evropske valute in evropske himne. Zdaj naj bi potrebovali še evropsko javno tožilstvo. Nizozemska se je tukaj odločila za opt-out, za, kar, za rumeni karton in uh, sedaj želi Evropska unija spet razširiti svoje pristojnosti. Um, sedaj bi morali Evropski uniji delegirati še boj proti priseljevanju in organiziranemu kriminalu. Tukaj gre samo za vprašanje moči. Uh, Tukaj eh, želi kdo, nekdo izgraditi Združene države Evrope in eh, pravzaprav več sploh ni prostora za nacionalno suverenost. Gospa Činiči je naslednja. Prezidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Z, ta predlog za Evropsko javno toživstvo je eden izmed najambicioznejših predlogov za boj proti korupciji in pa organiziranemu kriminalu. Zato sem hvaležna Moniki Makovej za njeno delo. Parlament mora poskrbeti za to, da bo slišan. Jasno moram pa povedati, kako, potekati, kako mora potekati delovanje takšnega javnega tožilstva, zato da bo takšno javno tožilstvo na evropski ravni tudi učinkovito zagotoviti, moramo ustrezne preiskave in zbiranje dokazov. In ob tem seveda polno spoštovati državljanske svoboščine in pravice posameznikov, ki so predmet preiskave. Gospod Ujandovski, naslednji. Koledzi, v tej spravi e, treba postępovati z veliko delikatnostjo. Jak...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 poslanci, gospa predsedujoča, mislim, da moramo biti pri obravnavi tega predloga zelo previdni. To sem povedal tudi v razpravi z gospodom Louis Michelom. Rekl sem, da moramo spoštovati različne pravne sisteme držav članic. Zato ne moram sprejeti poročila Makovej, kaj ti ni v skladu z načeli, ki sem jih pravkar opisal. Če imate devet držav članic, ki so se odločile za rumeni karton in nasprotujejo pobudi za vzpostavitev Evropskega javnega tožilstva, potem eh, to ni spremljivo. Potrebujemo soglasnost vseh držav člani za vzpostavitev tega novega telesa. Eh, sedaj je predlog, da bi imeli centralizirano telo, ki bi bilo nad državami članicami in ki bi imelo dvojno vlogo, ne samo boj proti goljufijam, ampak tudi boj proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu. Um, torej to se bi naj zgodilo v drugi fazi eh, vzpostavitve Evropskega javnega tožilstva. Kolegi, mislim, da s tem samo razširjamo pristojnosti na ravni Evropske unije in eh, na koncu bomo dobili samo še takšno centralizirani urad. Gospa Regne je naslednja. Že deset let govorimo o potrebi po Evropskem javnem tožilstvu in eh, odsotnemu svetu in drugim dvomljivcem, dv, drugih domljivcev želimo, želim spomniti na primer grške koruze. Tam je Evropsko sodišče ugotovilo, da morajo države članice evropske interese zaščititi na enak način, kot ščitijo nacionalne interese. Se pravi, evropski interesi so enako pomembni kot nacionalni interesi. In v tem smislu eh, je Evropsko javno tožilstvo logični naslednji korak. Zato se popolnoma strinjam s tem, da zaščitimo finančne interese Evropske unije in da se borimo proti korupciji. To se mi zdi logično oziroma bi to moralo biti logično za vse poslance v Evropskem parlamentu. Še enkrat bi želela spomniti na pravno podlago, torej Lizbonsko pogodbo. Lizbonska pogodba poudarja pomen boja proti um, primerom korupcije in pa gospodarskega kriminala. Skratka, sama mislim, da je gospa Makovej tukaj odpravila odlično delo. Gospa, uh, gospod Jurok je naslednji. Panjstva. No- Francoščina. Najlepša hvala. V tem primeru se ne smemo Eh, boriti proti državam članicam, ker s tem posegamo v Evropsko unijo kot takšno, v sodelovanje med državami kot eh, takšno. Na začetku je Evropska unija oziroma Evropa povezana, obstajala kot eh, gospodarska povezava, sedaj imamo tudi proračun. In verjetno bo enako v primeru toživstva. Slišali smo, da je nekdo citiral člen 426 pogodbe. Ampak četrti člen pogodbe govori o eh, razširitvi pristojnosti tega Evropskega javnega tuživstva. Če bi morala Evropska unija imeti veliko skupnih interesov, tja ne bomo prišli na ta način. Ne, ne smemo uničiti vsega našega Eh, dela doslej. Hvala lepa. Sedaj eh, nas čaka postopek Catch the Eye. Eh, pet govornikov bo dobilo besedo. Za minuto dajem besedo gospodu Vosu. Ähm, Hvala lepa. Še enkrat bi želel potrditi, da je Evropsko javno tožilstvo pomemben predlog Zato si bomo zelo prizadevali za takšno tožilstvo. No, želel bi si tukaj nekega skupnega koncepta. Ni dovolj, da razširimo pristojnosti državnega tožilstva, ampak moramo dopolniti tudi struktur strukture in povezave, recimo kakšen bo odnos z Eurojustom, kako bomo nadaljevali z Olafom, z Europolom, kako bodo urejeni postopki. Vse to zaenkrat še ni čisto jasno in zato bi se mi zdelo boljše, če bi eh, že prej razmislili o tem eh, skupnem konceptu. Bolje bi bilo tudi, če bi poskrbeli za več jasnosti v celotnem postopku. No, seveda to ni enostavno. Uh, Um, torej govorim o delu parlamenta in sveta v zvezi z reformo Eurojusta. Hvala lepa. Naslednji govornik eh, je, naslednja govornica je gospa Anderson. Hvala lepa. Naša delegacija še vedno ne bo podala mnenja v zvezi z javnim tuživstvom, zato ker še nismo imeli priložnosti, da bi preučili osnutek predloga sveta. Ampak načeloma so argumenti za precej dobri, če bo seveda zagotovljeno za ustrezna varovala, neodvisnost tuživcev in pravice obtožencev. Stotine milijonov, če ne milijard, izgubimo zaradi goljofij v Združenem kraljestvu. Na žalost, v nasprotju s tem, kar ste slišali prej, zadev ne jemljamo dovolj resno. Če to primerjamo, z realnostjo lahko vidimo, da je nemška vlada leta 2014 38 primerov posredovala Evropski uniji, Združeno kraljestvo pa samo štiri. Žalostno je, da nimamo v kazalnikih ustreznih vrstic za goljofije v Združenem kraljestvu. Zamisel, da je Združeno kraljestvo vzoren primer tukaj, je napačna. Hvala. Sledi gospod Vojčehovski ideja povolanja prokurature. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ideja o Evropskem javnem toživstvu kaže na negativno tendenco v Evropski uniji. Manj in manj denarja, vedno več pristojnosti. Eh, manj in manj dolgov, ampak vedno več pristojnosti. Proračun Evropske unije predstavlja manj kot en odstotek skupnega BDP-ja. Evropska unija pa nadzoruje skoraj 100 odstotkov vsega, kar se dogaja v državah članicah. Nisem za takšno spremembo, za takšen razvoj dogodkov. Mislim, da bi morala Evropska unija biti institucija, ki pomaga državljanom, ki jim ponudi roko, ne pa ki jih kaznuje. In zato nisem podpornik te zamisli o Evropskem javnem toživstvu. Podpirati moramo nacionalne toživce. Hvala, gospod Bilbao, za minuto. Gracias, presidenta. Quiero... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Želim uh, izraziti našo podporo Evropskemu javnemu težilstvu. Na ta način bomo bolj učinkovito in pregledno lahko Eh, preiskovali primere korupcije. Um, in tudi mednarodne oziroma primere čezmejnega organiziranega kriminala. To nujno potrebujemo, če želimo zagotoviti neodvisnost. Na ta način bomo lahko preiskovali goljufije v Evropski uniji in pa primere terorizma. Uh, Upam, da se ne bodo ob tem ponavljali v Evropski uniji takšni škandali kot recimo v Španiji. Tam vladajoča stranka sklepa razno razne dobičkonosne posle eh, in eh, ob tem brišejo podatke iz računalnikov, iz računalnikov, kjer so eh, pripadniki Španske ljudske stranke hranili podatke o svojih dvojnih računih. Hvala lepa. Hvala, gospod Javor. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Obravnavamo vprašanja v zvezi z eh, bojem proti korupciji, čezmenjemu kriminalu in tako naprej. Mislim, da vsi, ki podpirajo evropske integracije, lahko podprejo tudi to, vendar države članice poskušajo spodkopati predlog iz strahu. Zakaj iz strahu? Kajti nekatere vlade se bojijo, da bo takšna institucija morda nekoliko poskrbela za nelagodje in potem bodo te vlade v težavah. Morda bi lahko imeli mrežo toživcev, tako oni menijo, ampak to moramo zavrniti, kaj ti. Po mojem mnenju, takšna mreža ne bi dobro delovala, zadeva bi bila dobra na papirju, ampak drugače pa ne. Če govorimo o izuzetju, kriminala, ki vključuje DDV, potem sem proti, kajte mislim, da bi Evropsko javno toživstvo moralo obravnavati tudi to. Mislim, da bi morali imeti javno toživstvo, ki bo dejansko sposobno ukrepati. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa spet dobi besedo komisarka Jurova. Izvolite. Uh, hvala lepa, hvala za razpravo, hvala za vaše komentarje. Seveda pa se še posebej zahvaljujem tistim, ki so izrazili podporo predlogu za oblikovanje Evropskega javnega toživstva. Pomiriti vas želim, kajti boj proti korupciji in goljofijam ostaja zelo visoko na dnevnem redu komisije in sama sem prepričana, da potrebujemo neodvisno Evropsko javno toživstvo, ki bo zagotovilo poštene preiskave kaznivih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Evropske unije. Sveda moramo poskrbeti za otipljive rezultate. Evropski davkoplačevalci si zaslužijo institucijo, ki bo varovala davkoplačevalski denar. Če smo konzervativni, lahko rečem, da da milijardo ali dve milijardi evrov na leto izgubimo zaradi tega, oziroma to je denar, ki bi ga evropski proračun lahko dobil vsako leto in to bi lahko uporabili za poštene projekte. Naprimer, ko govorimo o strukturnih skladih. Če govorimo o tako visokih zneskih in na. Uh, o stroških Evropskega javnega toživstva, potem vidimo, da je razmerje med stroški in dobičkom ali donosom zelo dobro. Tak urad mora sodelovati z Olafom in Eurojustom. Gospod Foss ima prav. Rekel je, da moramo zagotoviti natančen opis postopkov in sodelovanja med Evropskim javnim toživstvom, Eurojustom in Olafom. Vse skupaj mora delovati zelo učinkovito. Čaka pa nas še veliko dela. Zagotoviti je treba ustrezno ločevanje pristojnosti, zagotoviti je treba pregledno izbiro oseb za te položaje in Predstavili smo že merila za integriteto, neodvisnost in profesionalizem ljudi, ki bi jih potencijalno lahko izbrali. Postopkovne pravice v kazenskih postopkih držav članic ne smejo biti ogrožene, to mora biti vključeno tudi v postopke Evropskega javnega toživstva še zadnji komentar, rumeni karton. Rumeni karton je ta predlog dobil od več parlamentov držav članic. Mislim, da rumeni kartoni niso nekaj zaključenega. Govorimo z vsemi parlamenti in uh, nekatere parlamente sem obiskala celo sama poskušala sem jim razložiti, kako napredujemo s tem predlogom, kakšna so varovala, kako bomo poskrbeli, da ne bomo posegali v načelo subsidijarnosti, da bomo imeli decentraliziran nadzor in da bo pristojnost nacionalnih sodišč ohranjena in tako naprej. Povedati moram, da nacionalni poslanci sodelujejo z nami, da se pozitivno odzivajo in z okrepljenim komuniciranjem upam, da bomo lahko skupaj ugotovili, da ni več kršitev subsidijarnosti. Gospe in gospodje, hvala lepa še enkrat in um, prosim vas, da jutri podprete predlog za Evropsko javno toživstvo. Hvala. Hvala, komisarka. Sedaj pa še. Na koncu dve minuti, gospa Makove, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, to je bila zelo zanimiva razprava. Poskusila bom odgovoriti na nekatere komentarje, ki smo jih slišali. Retorično vprašanje pa za začetek. Te informacije imam na voljo. Namreč, nekatere države članice so proti. Specifične politične stranke so proti zanima pa me, koliko ste v svojih preiskavah to upoštevali, koliko finančnih sredstev ste dobili nazaj, ste izterjali veliko ali malo, ali preverjate, ali kdo dobro deluje ali ne. Potem pa še drugi vidik, ki je zelo pomemben pri javnem toživstvu. Evropski davkoplačevalski denar smo dali v en koš. Zato se moramo vsi boriti za to, da se bo denar dobro porabljal. Če se v eni državi kršijo pravila, v drugih pa ne, potem to pomeni, da se dejansko krade tudi tistim davkoplačevalcem iz držav, kjer postopki tečejo tako, kot je treba. Nizozemski Kolegi so to večkrat omenjali. Namreč pravijo, da mi že vse dobro preizkujemo. V redu, to je mogoče res, ampak v drugih državah članicah zadeve ne tečejo tako, kot je treba. In še neodvisnost javnega toživstva od politike. Gospod Negresko je to omenil, s tem je želel povdariti, da mu je to zelo pomembno. V Romuniji njegova stranka glasuje prav nasprotno. Evropski javni toživci morajo seveda biti neodvisni. To velja tudi za nacionalne toživce in to je že od začetka zapisano v poročilo, to sem že na začetku tako zapisala in tako pač je. In na koncu še nekaj. Kazniva dejanja v zvezi z DDV bi prav tako morali upoštevati, tudi to so goljofije, Seveda pa je treba upoštevati tudi goljofije v državah kandidatkah in potencijalnih državah kandidatkah. Skupaj moramo ukrepati zato, da se borimo proti goljofijam. Hvala. You, Hvala lepa. Razprave je konec in preden prejdemo na naslednjo točko.